Hello again. Tako, pozdravljeni spet. Posedite se, pripravite glasovalne kartice, pa bomo začeli s popodanskim delom. Ste pripravljeni? Mislim, da ja. Najprej bomo glasovali o predlogu uredbe o obstojnih organskih onesnaževalih. Gre za prenovo gre za soodločanje. Najprej amandma dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis dve. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Amandma 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma 3 za, proti, vzdržani. Sprejet 4 za proti, vzdržani. Preverjamo. Gre za drugačno sestavo kot do povdne, tako da moram zdaj preveriti po parih, da vidimo, kje smo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za in 41 za, proti, vzdržani, preverjamo. Začete glasovanje. Konec. Sprejet. Šest za, proti, vzdržani, alde. Nečesar mi niste pokazali. A ste za? Sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47. Preverjamo 46. Začetek glasovanja. SND in LS sta bila proti. Niste gledali. Konec glasovanja. Zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedem. Imamo ustni predlog spremembe, ki smo ga razposlali. Ali je kdo proti temu ustnemu amandmaju? Šest ljudi je proti sedem. Tako da tega. Uh, ustnega predloga ne moremo dati na glasovanje. Tako da zdaj glasujemo amantmajo 7 brez tega ustnega dodatka. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Amantma 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, želite preveriti 13. Dobro, z veseljem tudi sama nisem popolnoma prepričana, da ne sem utrujena začetek glasovanja. Torej, ILS e in SND sta bila proti, zavrnjen. Konec glasovanja. Zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 16 in 17 za, proti, vzdržani, sprejeta. Ena za, proti, vzdržani, sprejet. 18 za, proti, vzdržani, preverjamo 18. Začetek glasovanja. Konec. Sprejet. No, o, ena smo že, kje smo zdaj? 19 se upravičujem, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 20 za, proti, vzdržani, sprejet, 21 za, preverjamo 20. Začetek glasovanja. Konec. Sprejet. Amandma 21. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Še končno glasovanje, glasujemo elektronsko, začete glasovanja. Konec. Sprejeto. Next one. Dobro. Pri naslednjem, naslednje točki gre spet za soodločanje. Gre, o, gre za direktivo za spodbujanje čistih, energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. Začeli bomo s kompromisom dve. Za, proti, vzdržani, sprejet. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 151 in 152 ter tran 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 154 za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 28 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Začete glasovanja. Konec. Zavrnjen. 155 za, proti, vzdržani, z, eh, zavrnjen. 156 za proti, vzdržani, zavrnjen. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 29 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Preverjamo drugi del. konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani sprejet. 166 za, proti, vzdržani zavrnjen. 167 za, proti, vzdržani sprejet. Preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 168 za, proti, zdržani, zavrnjen. 169 in tran 31 za, proti, vzdržani, sprejeta. Zdaj pa gremo na stran 12 tako mi pravijo, kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 40 za, tran 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 in 233 za proti, vzdržani, zavrnjena. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 241 za, proti, vzdržani. Preverjamo 241. Konec glasovanja. Zavrnjen. Tran 41 in 242, kdo je za, proti, vzdržani sprejeta. 244 za, proti, vzdržani zavrnjen. 251 za, proti, vzdržani zavrnjen. 245 in 249 za, proti vzdržani sprejeta. 250 ne, tole je brezpredmetno. 246 eh, za, proti vzdržani zavrnjen. Tran 43 do je za, proti vzdržani sprejet. 252 ali ne, ali je brezpredmeten. 252. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Stran 18. Dvo, 280 za, proti, vzdržani, sprejet. 281 za, proti zdržani, zavrnjen. Tran 49 za, proti zdržani, sprejet. Želite preveriti 281 z veseljem. Začetek glasovanja v zvezi z 281. Sprejet, kaj sem pa jaz rekla? pomagati mi morate. Vsi so glasovali samo EKR, ne. Ni bilo namenoma. Dobro. Mogoče grem prehitro, potem pa nimate dovolj časa za dvigovanje rok. Tran 49 za, proti, vzdržani, sprejet. Tole je brezpredmetno. Tran 50, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 286 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 287 in 288 za, proti, vzdržani, preverjamo. Zakaj glasujete drugače? Je to namenoma Ivo? Samo vprašam. Zakaj glasujete zdaj drugače? Je to namenoma? Dobro. Konec glasovanja. Skupina je pokazala drugače, navodila za skupino so bila drugačna. Jaz gledam njo, ona gleda tebe. Dobro, sprejet. Gospod Lize prosim vas, pokažite mi jasno, kako glasuje skupina. Kaj ti? Sicer je težko, če imam različne znake. Kompromis šest. Za. Kompromis šest, še enkrat za, proti, zdržani, sprejet. Sedem za, proti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo kompromis 7. Kristi. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 5. Ne. Ne glasujemo o petem kompromisu? nekoliko smo zmedeni tudi mi. Kompromis pet, kdo je za? Proti, vzdržani, preverjamo. Drugačna sestava je tole. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dobro še več dela bo potrebnega, še več predlogov sprememb, kateri so zdaj na vrsti. No, he was right this. <laughs> Okay, colleagues, 291, now we voted the amendment. Nadaljujemo predlogi sprememb 291, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 289. Torej, kompromis je bil zavrnjen. Tukaj piše, če je sprejet sedem, pet ali šest in sedem je bil sprejet. Ja, prav imate. Dobro, da ste me upozorili na to. So, taking this into consideration, we move to page. Prav torej nadaljujemo z stranjo 26. Lahko pa temu tudi nasprotujete, če mislite, da je to prav. 34, 35, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 1 za, proti, vzdržan in zavrnjen. 37 za, proti, vzdržan, preverjamo elektronsko 37. And the vote is nearly closed. Okay, closed. It is rejected. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 38-39 za proti vzdržanje sprejeto, 40 za proti vzdržanje zavrnjen. Tran 2 za proti vzdržanje sprejeto. 41 za proti vzdržanje zavrnjen. Tran 3 za proti vzdržanje sprejet. Tran 4, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. And it is closed. Oh. Glasovanje je zaključeno, sprejet. Tran 4, drugi del. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. sedeminštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjen, oseminštirideset za, proti, vzdržani, sprejet, devetinštirideset za, proti, vzdržani, sprejet, petdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen, enainpetdeset in dvainpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen, triinpetdeset za, proti vzdržani, zavrnjen. Tran 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 7 za, proti, vzdržani. Nisem videla, kako glasuje GUE. Tran 7 za, sprejeto. Tran 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 in tran 8 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen, 57 za, proti, vzdržani, sprejet. Tran 9, prvi del za, ne, ta je brezpredmeten, drugi del, torej tran 9, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto, 36, oziroma 63 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 12 za, proti, vzdržani, sprejet, 64 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 13, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani sprejeto. 67 za, proti vzdržani zavrnjen, 69 boste pre, živite, da preverimo, ok, preverjamo 67, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. No, pa sem imela srečo. Zavrnjenje. Ampak eh, ne vidim, kako glasuje GUE, tako da prosim, da dvigujete roke. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani. Ta je brezpredmeten, v redu. Aha, je, to je na drugi strani, razumem. 74. We vote on 74. 74 in favor. 74 za proti, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. Uh, Glasovanje je zaključeno. Sprejet. 78, prvi del za 78, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen, drugi del za, ta je brezpredmeten v redu, 79, prvi del za, oziroma ta je brezpredmeten. Ali pa ni brezpredmeten, torej 79, prvi del za, proti, vzdržani. Bomo glasovali elektronsko. Sprejeto. 79 drugi del za proti vzdržani. glasujemo elektronsko. And, uh, no. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Nekateri pa niste glasovali. Vidim, koliko kartic je vtaknjenih v glasovalne naprave, tako da vidimo. Tretji predlog spremembe za, proti. Tri je brezpredmeten, v redu. Nadaljujemo predlog spremembe 4 in 92. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 16 za, proti vzdržani. Elektronsko bomo glasovali. Ah. But you know, Alde, that you voted against. Alde, vi ste za prikazom rok glasovali proti tukaj. Tran 16, glasovanje je zaključeno, sprejet. Ampak res sem videla pri Alde, da ste narobe glasovali, očitno. Štiriindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran enajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran deset za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 96 je brezpredmeten, tran 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto za, proti, vzdržani, zavrnjen bomo preverili elektronsko. Oh ah, Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Kar nekaj bo predlogov sprememb z enakim rezultatom, zgledaj. Okay. Uh, One... 104 za, proti, vzdržani, sprejeto, 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 105 za, proti. Preverjamo elektronsko. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tran 18. Tran 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo o 109. Uh, Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Tran 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tran 20 je brezpredmeten. Oh, it's not adopted. No, sorry, you put it to the vote. You're right. We vote. Torej, glasujemo o Trend 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118 in 119 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 deset je bil sprejet. Torej je 121 brezpredmeten. 126 in 127 za, proti vzdržani sprejeto, 129 za, proti vzdržani sprejeto, 131 za, proti vzdržani zavrnjen. 132 za, proti vzdržani sprejeto. Tran 25 za, proti vzdržani sprejeto. 135 in tran 24 za, proti vzdržani sprejeto. Sto enainštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tran 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 za, 148 bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ampak zeleni, vi ste tukaj eh, glasovali, da ste za. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 149, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, tran 26 za,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 Tako nadaljujemo uskladitev obveznosti poročanja na področju okoljske politike. Glasujemo. Agri 6. Kdo je za, proti, vzdržani? Bomo preverili elektronsko. The vote is. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 8 in agri 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Four. Juri 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Juri 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43 in Juri 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto štirinajst za, proti, vzdržani, sprejeto, agri trinajst za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dva za, proti, vzdržani, sprejeto, juri dvanajst za, proti, vzdržani. SND niste mi pokazali, kako glasujete. Juri 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 in Juri 16 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, preverimo elektronsko, glasujemo o 55. Vot je zaupan in zdaj je zaključeno. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. Agri 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 19 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 61 in agri 15 skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. Juri 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 in agri 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 69 in agri 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržan je zavrnjen. Juri 26 za, proti vzdržan je zavrnjen. 70 za, proti vzdržan je zavrnjen. Juri 27 za, proti vzdržan je sprejet. 22 za, proti vzdržani sprejeto, Juri 28 za, proti vzdržani zavrnjen. 71. Tukaj imamo ustno spremembo strani zelenih. Ali kdo nasprotuje ustni spremembi? Ne. Glasujemo o 71 skupaj z ustno spremembo. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23, 73 in Juri 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 in Juri 32 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. Agri 19 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Agri 20 za proti, vzdržani, preverjamo elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Juri 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 24 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo o 24. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Juri 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Juri 35 za, proti, vzdržani. Ne vem, preverimo elektronsko, glasujemo. It's closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sit because he's uh, confusing me. Is he in front of... Uh, mm. uh, no. Yuri 36, who is in favor? Yuri 36, kdo je za? O 35 smo že glasovali, sedaj pa 36, kdo je za? proti, vzdržan je zavrnjen. 77 in agri 21 skupaj, kdo je za, proti, vzdržan je sprejeto. 25 in 76 za, proti, vzdržan je sprejeto. Juri 38 za, proti, vzdržan je sprejeto. Ne vem, preverimo elektronsko. Glasujemo. Juri 38. Juri 38. Glasujemo. Because I'm the rapporteur. <laughs> so uh, the vote is uh, closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto, 27 in agri 22 za, proti, vzdržani, alde, kaj pravite vi? Vi ste za, torej sprejeto. 79 in juri 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Oziroma ta dva sta brezpredmetna. Predlog spremembe 80 in juri 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Juri 1 v dveh delih, najprej prvi del, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. 29 za, proti vzdržani, zavrnjen. 30 in agri 3 skupaj za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani, sprejeto. 34 za, proti vzdržani zavrnjen, 35 za, proti vzdržani zavrnjen, 36 za, proti vzdržani sprejet, 3 za, proti vzdržani zavrnjen, 37 za, proti vzdržani zavrnjen, 38 in Juri 3 skupaj za, proti vzdržani, sprejeto. Agri 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5 za, proti vzdržani sprejet. Glasujemo elektronsko o poročilu kot celoti. Glasujemo. And it is closed. And it is adopted. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Okay, It's different. <laughs> okay. Um, now we are voting on the resolution for COP. Glasujemo o resoluciji za COP 24, eh, predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto, 33 za, proti vzdržani sprejeto, 34 za, proti vzdržani sprejeto, 35 za, proti vzdržani zavrnjeno, 37 za, proti vzdržani zavrnjen, 37 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. 44 za, proti vzdržani sprejeto. 45 za, proti vzdržani preverjamo elektronsko. Glasujemo. Mr. Gambo, it's on the other opinion. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60 v dveh delih, najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo elektronsko, lahko glasujete o drugem delu, sedaj je glasovanje zaključeno. Zavrnjen.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 vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. The vote is open and now is closed. And it is adopted. Konec glasovanja sprijeto. 66 za. 66 za, nihče. No, skoraj da nihče. Proti, vzdržani, zavrnjen. 67, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijet. 68 za, proti, vzdržani, sprijet. Kompromis 6, kdo je za? proti, vzdržani sprejet. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 75 za, proti, vzdržani sprejet. 79 za, proti, vzdržani zavrnjen. 80 za, proti, vzdržani zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani zavrnjen. 82, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 83 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 84 za, proti, vzdržani, sprejet. 85 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjen, 89 za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 94 kdo je za, proti vzdržani sprejet, 38 za, proti vzdržani sprejet, 95 za, proti vzdržani zavrnjen, 96 za, proti vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99 za, proti, vzdržani, sprejet. 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, Preverili bomo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijet. Ja, tako je. 103, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 104, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 102, za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 110, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili, preverili bomo 110. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. 111. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 113. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 114. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 115. V dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 116 za, proti, vzdržani, sprejet. 117 za, proti, vzdržani, sprejet. 118 za, proti, vzdržani, sprejet. 120. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 121, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 122, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 125, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 126, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 129 za, proti, vzdržani, sprejet. 130 za, proti, vzdržani, sprejet. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 133 do za, proti, vzdržani sprejet, 134 za, proti, vzdržani sprejet, 135 za, proti, vzdržani zavrnjen, 136 za, proti, vzdržani zavrnjen. ITRE 1 do 16, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa vrsta predlogov sprememb odbora Deve. Povedala bom odstavek. Prvi odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 4, kdo je za, proti, vzdržani. Ne vem, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek šest. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek sedem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek osem. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Devet v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, preverili bomo, preverjamo drugi del odstavka 9. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 12 kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Prvo srednje je 1 kdo za, proti, vzdržani, sprejet. 2 kdo za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Ne vem, bomo preverili predlog spremembe 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Tri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Štiri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Pet, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Šest, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Kompromis ena, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Osem v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Preverili bomo drugi del. Včasih moram preveriti zato, ker ne dvigate rok, kolegi in kolegice, in potem ne vidim. Da, konec glasovanja. Sprejet. Deset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Enajst, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Dvanajst, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 13, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 14, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 15, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 16, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 17, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 18, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen. 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Spet eh, deve. Uvodna izjava A. Kdo je za? Proti? Je le se za ali proti? No, potem je sprejeto. Veste, da vaši glasovi štejejo. Uvodna izjava B. Kdo je za? Proti? vzdržani sprejeto, C, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, D, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, E, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, F, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, G, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, H, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, I, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. In še vodna izjava je, kdo je za, proti. Nekateri so proti, tako da bomo preverili. Sprejeto. Sedaj pa se še končno glasovanje v resoluciji elektronsko glasujte, prosim. and the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Še vedno glasujemo. Koliko? Koliko glasovanj še? Pet. Še pet dosejo. Kolegi in kolegice, prosim, sodelujte. Veliko glasovanje nas še čaka compromise on it, <laughs> which yes. is cool. Okay, so first we vote on. Prav, najprej bomo glasovali o predlogu uredbe o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov. Postopek so odločanja, najprej predlog sprembe 78, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 79, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 81 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 82 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 105, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 106, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 107, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 109, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 110, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 111, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 112, z ustnim predlogom spremembe, zelenih. Je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe? Če ne bomo glasovali uh, o predlogu spremembe skupaj z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 205 ista situacija, imamo ustni predlog spremembe, kdo proti ustnemu predlogu spremembe, ne, potem glasujemo skupaj, od 205, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 119, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 120, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 12, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, kdo je za, proti vzdržani sprejet. Smo na strani 11. Kompromis 8. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Stran 13. 183 za. Proti vzdržani zavrnjen. 15 za proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 185 za, prost, proti, vzdržani, zavrnjen. 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 188 za, proti, vzdržani, sprijet. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 191 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 192 za, proti, preverili bomo. Glasujte, prosim. In potem je glasovanje konec. Sprejet. 193 za, proti, vzdržani, sprejet. 194 za, proti, vzdržani, sprejet. 195 za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno, vsaj po mojem mnenju ne, tako da bomo preverili elektronsko. Preverjamo 195. konec glasovanja, sprejet. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 197 za, proti, vzdržani, sprejet. 198 za, proti, vzdržani, sprejet. 199 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 200 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 201, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 203, kdo je za, proti, preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejet. 204, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 207, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 11, kdo je za? Proti, vzdržani, spred. 212, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 213, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen in 14 glasov za proti vzdržani sprejeta sta. 215 glasov za proti vzdržani sprejet, 25 glasov za proti vzdržani sprejet. 217 za proti vzdržani zavrnjen. 219 za proti vzdržani zavrnjen. 220 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 221, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, preverili bomo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 223 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani. Preverili bomo, preverimo 27. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 226 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejet. 227 za, proti, vzdržani, sprejet. 228 za, proti, vzdržani, sprejet. 230 za, proti, vzdržani, sprejet. 231 za, proti, vzdržani, sprejet. 234 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 235 za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Konec glasovanja. Sprejeto. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 237 za proti vzdržani spred. 238 za, proti vzdržani spred. 239 za, proti vzdržani spred. 240 in 28 za, proti vzdržani spretasta. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 242 za, proti, vzdržani, sprejet. 243 za, proti, vzdržani, sprejet. 244 za, proti. Preverili bomo. Preverjamo 244. Konec glasovanja. Sprejet. 245, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Prvo srembe 2, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen pojma nimam. 39 za, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, LS je proti, za, prav, potem pa je sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti. Nihče? 62 za, prav proti vzdržani spred. Še zadnja stran. Kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani spred. 67 za, proti vzdržani zavrnjen. 66 za, proti vzdržani zavrnjen. 68 za, proti vzdržani sprejet. 6 za, proti vzdržani sprejet. 69 za, proti vzdržani zavrnjen, 70 za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 6 za, proti vzdržani sprejet, 75 za, proti vzdržani preverili bomo, preverimo 75. Konec glasovanja. Sprejet 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 77 za, proti, vzdržani, sprejet. Še končno glasovanje, elektronsko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in sveta o spostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije. Kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. To je na četrti strani. Kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. Na to predlog se nebe 88, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, sprejet. 90 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 95 za, proti, vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Devetindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen. Kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 107 imamo ustni predlog spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne, potem pa glasujemo skupaj z ustnim predlogom spremembe. 107, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 108, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 109, kdo je za, proti vzdržani sprejet. 110, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 111, ne, ta je brezpredmeten, tako je. 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 115, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 116, za, proti, vzdržani, sprejet. 117, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 119, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 118, za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 120 za, proti, vzdržani, sprejet. 121 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 122 za, proti, vzdržani, sprejet. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 125 za, proti, vzdržani, sprejet. 126 za, proti, vzdržani, sprejet. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 135 za, proti, vzdržani, sprejet. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 136 za, proti, a da je brezpredmeten, tako je. Na to pa 18 za, na naslednji strani je, za, proti, vzdržani, sprejet. 139 za, proti, vzdržani, sprejet. 19 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti vzdržani sprejet. 144 za, proti vzdržani sprejet, 145 za, proti vzdržani sprejet. 23 za, proti vzdržani sprejet. 146 za, proti vzdržani sprejet. 157 za, proti vzdržani zavrnjen. 158 za, proti vzdržani sprejet. Preverili bomo. Preverjamo 158. Sprejeto. Hvala. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 161 za, proti, vzdržani, sprejet. 163 in 64 za, proti, zavrnjena sta. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 165 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 166 za, proti, vzdržani spred. 167 za, proti vzdržani spred. 168 za, proti vzdržani zavrnjen. 169 za, proti vzdržani zavrnjen. 170 za, proti vzdržani zavrnjen. 172 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani spred. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani spred proti, vzdržani, zavrnjen. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 174 za, proti, vzdržani, sprejet. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 176 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 177 za, proti, vzdržani, sprejet. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. 180 za, proti, LS za ali proti. Potem pa je sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 181 za, proti, vzdržani, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo za, proti, vzdržani, sprejet. 186 za, proti, vzdržani, sprejet. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 188 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 191 za, proti, vzdržani, sprejet. 192 za, proti, vzdržani, sprejet. 193 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 194 za, proti, preverili bomo. Sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. Hvala. 195 za, proti, vzdržani, sprejet. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 197 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. 42 za, proti, vzdržani, preverili bomo 42. Ok. Konec glasovanja. Adopted. Sprejet. 198 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za proti, vzdržani, alde, za, sprejet, 44 za, proti, vzdržani, sprejet, 201 in 202 in 203 za, proti, vzdržani, sprejeto, 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 205 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 206 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 207 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 208 za, proti, vzdržani, sprejet. 46 za, proti, vzdržani, sprejet. 209 za, proti, vzdržani, sprejet. 210 za, proti, vzdržani, sprejet. 210 za, proti, vzdržani, sprejet. 210 za, proti, vzdržani, sprejet. 210 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 211 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 212 za, proti, vzdržani, sprejet. 213 za, proti, vzdržani, sprejet. 214 za, proti, vzdržani, sprejet. 215 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, sprejet. 216 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 217 v dveh delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. 218 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 219 za, proti, vzdržani, sprejet. 220 za, proti, vzdržani, sprejet. 221 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 222 za, proti, vzdržani, sprejet. 223 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani sprejet. 224 za, proti, vzdržani sprejet. 227 za, proti, vzdržani. Ne vem. Kdo je za 227? Sprejet. 228 za, proti, vzdržani sprejet. 229 za, proti, vzdržani sprejet zavrnjen, 230 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 231 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 56 za, proti, vzdržani, sprejet, 57 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. In zdaj še elektronsko končno glasovanje začenjamo. It's closed, yeah. Ja. Konec glasovanja. Sprejeto. I appreciate the part with the compromises very much. Tisti del s kompromisi mi je bil najbolj všeč. Dobro, zdaj pa naprej. Predlog sklepa sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko končno priporočilo amantma ena. Kdo je za? No, preverimo elektronsko. Začenjamo glasovanje. Predlog spremembe ena. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa moramo glasovati o osnutku mnenja, kot je bilo sprejeto, spremenjeno začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog sklepa sveta o sklenitvi sporozuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko. Amandma ena za, proti, vzdržani, zavrnjen. Dve za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tri za, proti, vzdržani zavrnjen, 4 za, proti, zdržani, zavrnjen. 5 za, proti, zdržani, zavrnjen. 6 za, proti, zdržani, zavrnjen. 7 za, proti, zdržani, zavrnjen. 8 za, proti, zdržani, zavrnjen. 9 za, proti, zdržani, zavrnjen. 10 za, proti, zdržani, zavrnjen. 11 za, proti, zdržani, zavrnjen vzdržani zavrnjen, 12 za, proti vzdržani zavrnjen, 13 za, proti vzdržani zavrnjen, 14 za, proti vzdržani zavrnjen, 15 oziroma 16 za, proti vzdržani zavrnjen, 17 za, proti vzdržani zavrnjen, 18 za, proti vzdržani zavrnjen, 19 za, proti vzdržani zavrnjen. 20, 21 za proti vzdržanji zavrnjen, 22 za proti vzdržanji zavrnjen, 23 za proti vzdržanji zavrnjen, 24 za proti vzdržanji zavrnjen. Zdaj pa še končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Začenjamo. Konec glasovanja. Zdaj je. zavrnjen. Zdaj pa izvajanje gospodarskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem. Predlog spremembe ena je omaknjen, predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjen, tri za, proti, vzdržani, zavrnjen, štiri za, proti, vzdržani, zavrnjen, pet za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti vzdržani, zavrnjen. 17 za, proti vzdržani, zavrnjen. 16 za, proti vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti vzdržani, zavrnjen. 20 za, proti vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Še končno glasovanje, glasujemo elektronsko začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospa Melan, Zdaj pa je beseda vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Všeč mi je ta, to zavračanje, zavračanje, zavračanje, to je demokracija v rabi. Vseeno se mi zdi škoda, da v tem poročilu o oceni izvajanja treh poročil eh, komisije ugotavljamo, da rezultati niso bili eh, ustrezni in na vkljub eh, teži eh, devetega poglavja trgovina in trajnostni razvoj se Južna Amerika Je, je ta del v slabi situaciji, Ne vem, če je takšno uh, glasovanje uh, ustrezno, to ni ravno demokratično. In eh, ni pravično, da se bodo nekateri ponovno znašli za temi klopmi julija naslednje leto. Tako s tem končujemo današnje zasedanje. Jutri se spet vidimo ob 9. zjutraj. Lep večer vam želim.